enominutne govore. Najprej dobi besedo gospa Klune. Thank you, thank you, Mr. President. And, um... Najlepša hvala, gospod predsednik. 25. november je svetovni dan za preprečevanje nasilja nad ženskami. Ženske so največje žrtve nasilja v družini, so šibke in prav zato se večkrat znajdejo v teh situacijah. Z veseljem obveščam parlament, da je Irska pred kratkim podpisala Istanbulsko konvencijo za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami, predvsem kar zadeva nasilje v gospodinstvu. To se ponavadi dogaja za zaprtimi vrati in tam tudi ostane, ampak to moramo spremeniti. Izpostaviti moramo takšne primere in podati pomoč ženskam. Tukaj ne gre vedno samo za fizično nasilje, ampak pogosto tudi za zlorabe in za psihološke zlorabe, ki so lahko še bolj grozljive. 15 odstotkov žensk v Evropi se vsak dan sooča z nasiljem. Naš pravni, policijski in socialni sistem se mora izboljšati, predvsem kar zadeva prepoznavanje nasilje nad ženskami in eh, ugotavljanje, da to ni nekaj, kar se reši v družini. Državne službe morajo biti povsem seznanjene za posledicami takšnih dejanj. Hvala. Najlepša hvala. Tako sedaj pa Marija Grapini. Deputy Maria Grapini, take a floor, please. Izvolite, gospa Grapini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi podala zaskrbljenost mojih sodržavljanov glede eskalacij in našo skrb za otroke, ki živijo v drugih državah. To je zelo pomembno vprašanje za nas, namreč skrbi nas varnost evropskih državljanov v drugih državah v Evropi. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da predsednik komisije in predsednik sveta podata skupno eh, izjavo tukaj pred parlamentom, tako da nam povesta, kako je z migracijami, kako je z varnostjo evropskih državljanov. Kvote namreč ne bodo rešile tega problema. Ne moramo biti vse čas v visokem stanju pripravljenosti, ne moremo tvegati še več izgubljenih življenj. Zanima me, kako se bomo odzvali na to, kako se bomo rešili te krize. Želimo si varno Evropsko unijo in enakopravno obravnavanje vseh. Ne želimo si Evrope dve hitrosti in ne želimo si tega pomankanja varnosti. Torej, enaka obravnava za vse. To si želimo. Hvala. Um... Eh, herr präsident! najlepša hvala gospod predsedujoči. ja spregovoriti moramo o povezavi med odprtimi mejami med terorjem in eh, zaščito in varnostjo. gospa hohlmeier je zadnjič govorila eh, o tem namreč zelene oziroma leve je obtožila za soodgovorne za napade v Parizu, namreč ti se zauzimajo za bolj ohlapne varnostne razmere. Namreč eh, po našem mnenju te dodatne meni nadzor ne bo pomagal. Teroristi se pogovarjajo preko SMS-ov in ti doda, dodatni ukrepi v Franciji ne pomagajo. Teroristi imajo nelegalne, nelegalno orožje in nima smisla, da sedaj omejujemo uporabo orožja za legalno orožje, za naše lovce, za naše športne uh, eh, streljce in tako naprej. Tega ne rabimo nadzorovati, ne. In uh, tega si mislim, da tudi gospa Holmaja ne želi. Tukaj moramo biti zelo previdni. Najlepša hvala, gospa Štorh. Sedaj pa gospa Jana Tom, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dejavnosti ISIS-a so zelo uh, velika grožnja za Evropo. Teroristični napadi v Parizu so to pokazali in mislim, da je vojna končno prišla tudi v Evropo. Veliko pomislekov je prišlo do, potem, ko je Rusija začela posredovati v Siriji. Naše razlike z Rusijo so velike, ampak za ISIS to ni pomembno, oni mislijo, da smo mi povezani. ISIS je grožnja ne samo zato, ker so eh, teroristi, ampak zato, ker predstavljajo nekakšno alternativno realnost v Bližnjem shodu. Baljske države so se odločile, da se ne bojo vključile v koalicijo, ki se bojuje proti ISIS-u, če bo ta vključevala Rusijo. Mislimo, da je ta pristop napačen. Želimo se združiti v boju proti eh, našemu skupnemu nasprotniku. Tudi boj proti ISIS-u je najbolj pomemben in zato moramo opustiti naša geopolitična nasprotja. Hvala. Aj tak. Eh, eh, akora eh, deputat Joao Ferreira. Najlepša hvala, gospod Joao Ferreira, izvolite. Dobrigad, signor president. Situacija dos migrantov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ja, vprašanje in problematika migrantov, ki prihajajo preko Balkana v velikem valu, je resnično velik humanitarni problem. Situacija se je v zadnjih dneh še poslabšala, namreč nekaj držav je začelo z diskriminatornimi praksami, ki omejujejo prehod ljudi države se odločajo na podlagi nacionalnosti, kdo lahko vstopi in kdo ne. Potem pa tukaj prihaja tudi do izsiljevanja in do velikega nasilja, ljudje pa so obupani. Mislim, da se moramo odzvati na to situacijo. Edini primerni odziv, ki tukaj obstaja in ki je v skladu z evropskimi načeli, pa je to, da spregovorimo o uh, različnih rešitvah če želimo zaščititi naša humanitarna načela, moramo omogočiti zakonito in varno pot za priseljence, ki prihajajo v Evropo. Poleg tega moramo preprečiti delovanje tihotapcev. Denar, ki smo ga namenili uh, za boj proti tihotapcem, moramo uporabiti za podporo tem ljudem, ki prihajajo. Sedaj pa gospod Hordi Sebastija, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 20. novembra je bil pomemben dan za vse tiste skupine, ki si želijo vrnitev frankistične vladavine. In ti posamezniki, ki so se zauzemali za to, so lahko izražali svojo podporo nekaznovano. Znovo vlado je Miguel Grau končno dobil priznanje, ki si ga je zaslužil. Mislim pa, da bi morali nekaj storiti zoper vse tiste, ki se zauzemajo za vrnitev frankistične diktature. Mislim, da bi morali predvsem poskrbeti za to, da se ohrani spomin na zločine ki so jih zagrešili totalitarni režimi. Tudi nekdana komisarka Redingova je to izpostavila. Totalitarizem je vladal tudi v Španiji. Ta parlament in vse ostale evropske institucije bi morale jasno obsoditi to stanje in špansko vlado tudi prisiliti, da izpolni svoje etične in pravne obveznosti in dožnosti. Sicer bomo so storilci pri tem dejanju. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Margaret Parker, izvolite. Thank you, President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najbolj preganjena manjšina v, na svetu so kristijani, namreč veliko držav jih preganja, predvsem države na Bližnjem vzhodu. Več stoletij kristijani živijo na Bližnjem vzhodu. To je v bistvu zibelka krščanske vere. Ampak odkar uh, eh, sekularne vlade ne obstajajo več v tej regiji, je prišlo do netolerantnosti in preganjanja kristijanov. Stari samostani in stare cerkve so bile sedaj uničene in spremenjene v mošeje. Ženske se prodaja, moški pa so postali nekakšni državljani drugega, druge vrste. Videli smo veliko primerov, ko je ko so ljudi potisnili iz strehe, potem pa so jih eh, še pobrcali, če še niso umrli od tega. Gre torej za islamski eh, ekstremizem, ki se sedaj prenaša tudi v mojo državo. Namreč eh, istospolni ljudje oziroma homoseksualni ljudje so postali preganjani pri nas, predvsem v vzhodnjem Londonu je to velik problem, kjer ti ekstremisti pre, preganjajo uh, homoseksualce. Upam, da bo naš novi župan to bolj prioritetno obravnaval. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Korao, izvolite. Grazie, hvala lepa, gospod predsedujoči. PSR FES med 2009-2015 je na stotine podjetnikov, ribičev, kmetov, žal bilo zaradi teh programov pritegnenih v ta program za razvoj podeželja, potem pa so jih vsi tisti, ki upravljajo s temi programi, kar zapustili. Na Siciliji je 400 kmetijskih obratov, ki jih bodo zaprli zaradi tega, ker iz tega sklada oziroma programa niso dobili sredstev. Uh, Številni posamezniki se zauzemajo za to, da bi sredstva lahko prejelenih uporabljali za daljše obdobje. Iz gibanja pet zvezdic smo skušali čim bolj pritisniti na nacionalne regionalne organe, zato da bi ta sredstva namenili tem kmetom. Končno besedo ima komisija. Komisijo pa res ponižno prosim za podaljšanje roka za uporabo teh sredstev v tem izjemno pomembnem sektorju za Sicilijo. Hvala najlepša hvala gospod corrao sedaj pa gospa dominique bilde izvolite hvala lepa gospod predsedujoči alzheimerjeva bolezen in z njo povezano bolezni prizadene šest milijonov oseb v evropi vsako leto diagnosticirajo vse večje število ljudi s to boleznjo. V Franciji vsako leto za to boleznjo zboli 225 tisoč oseb, kar pomeni, da 25 odstotkov oseb v naši državi bodi si zboli za to boleznjo oziroma poznajo nekoga, ki je za to boleznjo zbolel. Bolniki z Alzheimerjevo boleznjo izgubljajo spomin in zaenkrat ne obstaja nobeno učinkovito zdravljanje za to bolezen. Kljub temu, da določeno medicamentozno zdravljanje lahko uh, podaljša življenje teh posameznikov. Potrebujemo dodatna sredstva za raziskavo te bolezni, mislim pa, da bi morali prednostno obravnavati to bolezen v Franciji in v Evropi. Podala sem tudi pisno izjavo s tem v zvezi. 80 kolegov iz parlamenta, iz vseh političnih skupin je to izjavo podpisalo in pozivamo vse članice in člana parlamenta, da to izjavo podpišejo. Hvala merci beaucoup, madame députée. Najlepša hvala. Tako, um, sedaj pa gospod Janoš Korvin Mike, izvolite. Stičnja, pre... Najlepša hvala. 13. januarja sem že govoril v tej sejni dvorani in povedal, da naši nasprotniki ne sedijo v Moskvi, ampak v Mošejah. In sedaj bi vam rad zastavil vprašanje, ali niste sedaj mnenja, da sem imel takrat prav jaz, vi pa ste se vsi motili? Pa še eno vprašanje imam za vas. Ko slišim eh, te naše nasprotnike, ki sedijo v mošejah in potem mi pravijo, da je to sovražni govor, bi rad eh, povedal, da to ni sovražni govor, samo mnogi ga želijo tako prikazati. 402 osebi sta umrli na uh, ruskem letalu v Sinaju, na, v Parizu pa samo 130 ljudi in eh, mislim, da je to pomemben podatek. Gospa Pavnova, izvolite. Kje den čudovišnite ataki v Pariz? Vsešto... No, Najlepša hvala. Danes je eh, deseti dan po napadih v Parizu, pa tudi eh, približno 300 dni po napadih šar, na Charlie Hebdo. In če so nas zadnji dnevi v Bruslju naučili kaj, potem je to to, da ne moremo več živeti v takšnem strahu negotovosti. Prav zato danes, deset dni po napadih v Parizu, stojim tukaj in vam želim povedati, da ne moremo čakati še 300 dni, preden bomo sprejeli ukrepe. Moram, storiti moramo nekaj stvari. Zaključiti moramo do, pomembne dokumente, kot je PNR, in okrepiti Frontex ter podobne agencije, tako da bodo lahko ščitili naše zunanje meje. Poleg tega se moramo odrato, odločiti, kaj bomo storili z skrajneži in tujimi borci. Spremeniti pa moramo tudi mehanizme na naših mejah, tako da bomo lahko zbirali informacije ter jih tudi delili. Vsak dan, ki mine brez tega, je dan strahu za naše državljane. Hvala. Tako, najlepša hvala. Sedaj pa gospa Viorica Dančila, izvolite. Zdaj, mele prešedinte. Konstat kongrižorare, ki je nultima perioda, revine in diskusije. Najlepša hvala. skrbi me, da smo uh, ponovno začeli govoriti o tej Evropi dveh hitrosti. To me skrbi. Zakaj? Gospod Juncker, predsednik komisije, spodbuja takšne zamisli, ki pa nasprotujejo vrednotam evropskega projekta, ki temelji na koheziji in integraciji ter zmanjševanju razlik. Kako, lahko, kako se lahko bojujemo proti uh, problemom kot storevščina in brezposobnost mladih, če se ne bomo zauzemali za integracijo. Kako se lahko Evropa bojuje proti zunanjim grožnjam, če pa, želijo, če pa so si naši voditelji nasprotujočih mnen? Združeno kraljestvo želi omejiti pravice imigrantov in to prav sedaj, ko potrebujemo več enotnosti in več solidarnosti kot kdajkoli poprej. Predsednik komisije mora podpreti svoje izjave in jih eh, tudi začeti izvajati. Ne verjamem namreč v njegovo vezijo Evrope dve hitrosti in ne verjamem v Evropo, ki bi temeljila na tem. Najlepša hvala. Um, gospod Angel Džambaski, izvolite. Bardzo panie przewodniczący, uważajmy gospodin predsjedatelj, uważajmy kolegi. Poslanite tragični sabi... Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zadnje tragični dogodki zaradi napada islamske države na države Evropske unije, so še en eh, dokaz in potrjujejo tisto, kar eh, ponavljamo že več kot eno leto. Eh, govorimo o radikalnem islamizmu. Evropska unija mora ukrepati hitro in zagotoviti zaščito svojih zunanjih meja. Za nas, je, ki imamo najdaljšo kopansko mejo eh, v Evropski uniji. Za Bolgare je to toliko še pomene, še pozivam svoje kolege v Evropski ljudski stranki zaradi, eh, in tudi druge zaradi neodgovornega eh, odziva na ta izjemen izziv in nevarnost. Eh, tako je treba zapreti v državne meje ter tudi zunanje meje Evropske unije, kar je tudi eh, meja Bolgarije. Eh, tako je treba izgnati vse tujce z Evropske unije in tako je treba eh, razkriti in oddaljiti islamiste v Evropski uniji. Eh, Poštovani poslanke in poslanci, drugega načina pač ni. To je edino, kar lahko vsaj poskusimo, da zaščitimo eh, svoje domove. Najlepše hvala, gospod Dambaski. Brandika. Gospa Bilbao Brandika. Hvala lepa, gospod predsedujoči v Španiji danes družine več tisočih izginulih v času frankistične diktature iščejo te posameznike. Mislim, da bi moralo vsakršno čaščenje frankističnih ali fašističnih simbolov biti kazensko pregnanjanje. Namreč gre za posameznike, ki izvajajo dejanja, ki so v nasprotju z našimi vrednotami. Poglejte, kaj se je naprimer dogajalo na institutu Cervantes. Tisti, ki tega ne obsojamo, to vrstnih dejanj smo sokrivci. Mislim, da bi morali še naprej delati za odpravo te krivice, ki jo še vedno doživljajo družinski člani vseh tistih, ki so jih morilci ubili. Hvala. Eh, eh, eh, najlepša hvala in sedaj dajem besedo gospodu Faristija Bonsu. Hvala lepa. Evropska unija in Svet za človekove pravice Združenih narodov sta večkrat zelo jasno povedala, da vseh zločinov, ki so bili zagrešeni v času Frankovega režima, ne smemo poveličevati ali jih kakorkoli spodbujati. Dejstvo je, da se v Španiji pojavljajo to vrstne dejavnosti. Španska vlada še vedno ni zagotovila ustrezne kazni za vse storilce to vrstnih kaznjivih dejanj. Mislim, da bi morali uh, storiti nekaj za vse te družinske člane, ki že več desetletij čakajo na to, da bodo ti storilci pripeljani pred roko pravice. Zgodovinski spomin je pomemben za vse nas. Mislim, da je tudi Evropski parlament dolžan povedati, da če v državi vlada nekaznovanje, to ni pravna država. Zahtevamo, da se izplača očkodnina vsem žrtvam frankističnega režima. Hvala. Gracias, uh... Eh, Obrvole, Tiziana Begin. Gospa uh, Tiziana Begin, izvolite. Hvala, gospod predsedujoče. Na kitajski proizvodi so preplavili evropski trg in poslali domov ne vem koliko uh, evropskih delavcev. In, uh, Kitajska pripravlja svoj zadnji, zadnjo potez. Za leta 2017 bomo eh, Kitajsko priznali kot eh, delujoč eh, svoboden trg in dejansko temu ni tako. Ni nobene potrebe, da jo priznamo kot tako in iz. Bira je na komisiji, ki pa ni izbran organ. In komisija je tista, ki upravlja življenje ne vem koliko milijonov ljudi, eh, ne vem, eh, okrog 700 eh, tisoč delovnih mest v Italiji je odvisnih od tega, te odločitvi. V Italiji o tem nihče ne govori, o tem niti premije, samo nek namestnik ministra eh, mogoče eh, sedemsto eh, tisoč delovnih mest pravzaprav ne zanima nikogar. Grazie tante. Eh, eh, Najlepša hvala. Begin, um, eh, now time for eh, madame deputy Romana Tomc. Gospa Romana Tomc. Hvala za besedo. Val migrantov preplavlja Evropo v dobrem mesecu dni je preko slovenije po podatkih naše policije potovalo že več kot dvesto petdeset tisoč oseb to je več kot deset odstotkov prebivalstva slovenije ugodeno pa je bilo od vsega tega le štirim prošnjam za azil torej lahko sklepamo da gre večini za ekonomske migrante. večina oseb ki prihaja preko našega ozemlja je brez dokumentov. mi smo v schengnu in dolžni smo varovati zunanje meje evropske unije vendar je naša policija v več primerih zaznala osebe ki so tok migrantov izkoristile za vrnitev iz bojnih območij v siriji. posebej v luči zadnjih napadov v parizu seveda sprašujem evropske institucije kaj bomo naredili ali lahko zaupamo našim obveščevalnim službam in varnostnim ukrepom so kadrovske kapacitete zadostne in varnostni ukrepi učinkoviti in zanima me seveda tudi v kakšni fazi je po zadnjih dogodkih projekt skupne obveščevalne službe evropske unije. Eh, eh, ja, eh, najlepša hvala gospa tomc in sedaj gospod jonas fernandes. najlepša hvala gospod predsedujoči. najprej bi se rad poklonil vsem žrtvam zadnjih terorističnih napadov v Evropi. Mislim, da to kaže na to, da bi v Evropi potrebovali odločno varnostno in obramno politiko. Bi pa rad govoril tudi o tem, da bi Kitajski podelili status tržnega gospodarstva. Mislim, da bi s tem škodovali evropski industriji, zlasti pomembnim sektorjem, kot so jeklarski sektor, ki je še posebej pri nas v Asturiji zelo dejaven. Kitajska ni tržno gospodarstvo. Država je tista, ki vse ureja. Državljani se ne morejo seliti iz enega dela države v drug del države. Vlada je tista, ki opredeljuje, kdo bo dobil posojilo in kdo ne. Mislim, da Kitajski ne bi smeli priznati statusa tržnega gospodarstva, kajti s tem bomo škodovali jeklarski industriji, še posebej v Asturiji, kjer je ta sektor zelo konkurenčen. Gospod Marijas. Memorandum, ki, o katerem smo glasovali pred nekaj eh, dnevi, je le del samovoljne, ki jo je zahtevala trojka. Zakaj gre? Gre za. Uh, bistvene dolgove. Po rekapitalizaciji bank eh, se bi bilo treba veliko teh zadolženosti odpisati, vendar kaj se je eh, dejansko eh, zgodilo? Ogromno je zasegov premoženja in izganjanja ljudi iz stanovanj in domovanj in To pomeni, da bodo eh, skladi enostavno prevzeli naše domove. Eh, tega nismo videli v prejšnjih eh, memorandumih. Nažalost pa je Siriza glasovala za to oziroma je podpisala tak dogovor in mi vseeno želimo obraniti svoje domove, tako da se ne ponovi tisto, kar se je zgodilo v Španiji.

V tem preteklem obdobju sta se obe politiki razvijali, razvijali so svoje mehanizme, svoje dejavnosti, eh, načine delovanja in organe, ampak do bistvenega premika v smislu eh, skupnega delovanja ni prišlo. Kriza Evropske, v Evropski uniji, terorizem in eh, vojne v sosedstvu bi bilo veliko lažje rešiti ali celo preprečiti z močnejšo varnostno in obramno politiko, ki bi bila skupna. Po vseh teh letih in še zlasti na um, nedavno izkušnjo in napačnim odgovorom na krize pomeni, da je treba okrepiti skupno zunanjo in varnostno politiko ter uh, skupno varnostno politiko, eh, kajti eh, le na ta način uh, bomo lahko zmanjšali izzive za Evropsko unijo. Uh prejšnji teden je dosežen dogovor med največjima političnima eh, strankama na severu Irske in britansko vlado. Eh, postavljena je bila eh, proti Eh, platforma in prejšnji teden pa britanska eh, vlada ni spoštovala svoje obveznosti eh, v skladu z druge točko listina in pravice do življenja. Britanska vlada je zakrila svoje delovanje in tudi od drugih političnih inštitucij, eh, ki je sodelovala eh, v eh, resnih umorih in zakrila svojo ulogo na Irskem. Evropski ki eh, komisar za človekove pravice se nam mora eh, vrniti, da preišče eh, in razišče vlogo Britanije v tem sporu na Irskem, ter se dokončno razkrijejo vse informacije za družine oziroma svojce žrtev. Um, no, uh, el, ahora e el señor diputado Francesc gambus. Hvala lepa, gospod Gambus. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad seveda spomnil na vse žrtve iz Bamaka, Nigerije, Beiruta in Pariza. Spomin je subjektiven in dejstvo je, da tekom časa začnemo verjeti v določene zadeve, za katera menimo, da so dejstva. 40 let je minilo od paca Frankovega režima, še vedno je ogromno žrtev, ki niso bile ustrezno pravzaprav spoštovane, nismo se jim poklonili, še vedno je preveč nekaznovanosti. Poleg tega so v državi ubijali tudi druge. Še vedno je v Evropi veliko sramu, ker nismo uspeli zagotoviti pravice vsem tistim, ki so bili ubiti v času tega režima. Družine čakajo na to, da nekaj storimo s tem v zvezi. Hvala. E, muchas gracias. E, sada vi zamjenik. Najlepše. Hvala in sedaj besedo dajem Toninu Picoli. Če. Hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje zaščite meja v Evropski uniji je postalo v zadnjih tednih zelo dramatično povezano za zaščito uh, državljanov. Uh, iz, do sedaj smo to obravnavali predvsem kot uh, humanitarno neorganizacijsko vprašanje, vendar po masakru v Parizu in Brislu to dobiva nov vidik. Uh, Evropska unija je v neki posebni vrsti vojne deli. Uh, deloma državljanski vojni. Proti nam uh, ni uh, tujih uh, vojsk, proti nam se boskujejo tisti, ki so tukaj rojeni in so odrasli. To je socialna patologija, ki je nastala zaradi občutka izključenosti iz. Uh, sistema. Eh, ni avtomatično vsak terorist, ki je brezposelen. Tukaj gre za prepletanje različnih socialnih, zunanje političnih in medijskih faktorjev. Vendar gotovo teroristične nevarnosti eh, so eh, tiste, ki bodo vplivali na karakter Evropske unije v prvih desetletjih 21. stoletja. Hvala. Najlepša hvala. naslednji je kolega Čaki. Úr, a nemzetközi terrorizmus egyértelmű. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mednarodni terorizem očitno želi konflikte preseliti v Evropo, zlasti v tem predbožičnem času. Njihov namen je, da bi evropske državljane spravili v neprijeten položaj in jih prestrašili, širijo strah Očitno pa je, da številni člani v parlamentu podcenjujejo resnost te situacije. Državljani v Evropi od nas pričakujejo dejanja. Sprejeti moramo srezne ukrepe, če želimo, da bodo državljani še naprej zaupali v Evropsko unijo. Ne moremo si dovoliti, tega, da bi se zanašali na stare politične igrice, v smislu, kdo je zmagal, kdo je bil poža, poražen. Mislim, da bi morali iskati smiselne rešitve za nastalo situacijo. Skupina ELS je pripravila niz rešitev. Namen teh ukrepov, ki smo jih pripravili, pa je ta, da se zagotovi varnost evropskih državljanov. Zato vas resnično pozivam, cenjene kolegice in kolegi, da preučite ta svežen sicer bodo glasovi ekstremistov tisti, ki jih bodo evropski državljani najbolj slišali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Klaudija Tapardel. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Varnostne razmere v Evropi so res hude, ampak evropski proces se mora nadaljevati. Ne smemo dopustiti, da nas ta kriza privede v nedejavnost. Še naprej bi morali razmišljati o delovnih mestih za mlade, čeprav pogosto pozabimo na mlade in na ranljivost mladih. To ne pomeni, da problemi kar izginajo, poslabšajo se. 4,6 milijone mladih v Evropi nima delovnega mesta. Evropska komisija bi morala predstaviti konkretne podatke v zvezi s tem, kako se izvajajo komisijeni programi, ki naj bi zagotovili delovna mesta za mlade. Potrebujemo več nalož, dodatne nal in pobud za mlade. Upam, da bodo ti programi veljali za mlade in mlade odrasle do 35. leta starosti. Ne smemo spregledati teh problemov, ker bodo ti problemi vplivali na vse nas v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Čaba Šogor je naslednji. 40 leve fogadták el az emberi jogok. Pred 40 leti smo sprejeli Kje je sinjski sklepni akt, v katerem govorimo o temeljnih človekovih pravicah, tudi o spoštovanju manjšin? Pred 20 leti smo v Strasburu podpisali okvirni sporazum za zaščito narodnostnih manjšin, tako da slavimo dvojno obletnico. To je prava priložnost za to, da pogledamo, kakšne so trenutne razmere, kaj smo dosegli. Zbuditi se moramo, kajti ogromno dela nas še čaka, če želimo učinkovito izvajati člene, ki se nanašajo na zaščito manjšin. Bodimo iskreni, Države podpisnice enostavno ne izvajo številnih členov iz okvirnega sporazuma. Mislim, da bi lahko razmere razrešili, če bi evropske institucije sprejele okvirno uredbo, s katero bi zaščitile manjšine, skratka dokument, ki bi bil pravno zavezujoč. Pobudo bi seveda morala dati Evropska komisija. Evropski parlament ki skrbi za interes evropskih državljanov, pa bi prav tako lahko prevzel vodilno vlogo. Govorimo o 40 milijonih evropskih državljanov, ki jih to neposredno prizadeva, zato je Evropska unija dolžna rešiti probleme manjšin. Člen 2 pogodbe delovanja Evropske unije mimo grede govori o tem, da je Evropska unija utemeljena na spoštovanju pravic manjšin. Hvala. Najlepša hvala, kolega. Naslednja je kolegica Šojfrova. Kolegenja, kolegove, in še ne. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. petindvajset minut nam je še ostalo, zato da oddamo svoj glas za zmagovalca filmske nagrade Lux. Nagrado bomo podelili jutri na plenarnem zasedanju. Zakaj to omenjam? Jezik filma je včasih veliko bolj razumljiv kot jezik politikov, vsaj za državljane. Letošnji kandidati za to nagrado so seveda zelo pomembni. Mediterano govori o afriških beguncih, potem Urok, bolgarski film govori o družinskih konfliktih. Mustang govori o afriških priseljencih. Mislim, da bi morali bolj spodbujati razpravo o teh vprašanjih, kakšen odnos imamo politiki z evropskimi državljani. Ta nagrada, po mojem mnenju, lahko tudi nam pomaga pri spodbujanju evropskih vrednot, ki jih vsi skušamo zaščititi. Hvala. Um, eh, Hvala lepa, gospa Kjecon Darling. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jesen prehaja v zimo, ta teden smo bili prvič deležni snega tudi doma. Številni posamezniki pa se seveda bojijo, za koliko se bodo povečali stroški ogrevanja. Sicer smo dosegli precej napredka pri izboljševanju učinkovitosti ogrevanja, zmanjševanju stroškov, ampak vseeno so vladni programi še vedno zelo pomembni. Sam trg ne mora poskrbeti za nujno potrebne naložbe zlasti za tiste, ki živijo v socialnih stanovanjih ali pri zasebnih najemnikih. Turici so želeli zmanjšati sredstva za sončno, vetrno in drugo energijo. Te subvencije so zelo pomembne, zato ker bi s pomočjo teh naložb zagotovili 8000 novih delovnih mest in Združenemu kraljestvu prinesli 26,6 milijard evrov letno. Mislim, da bi morali tokrat, ko vidno odločitev, preklicati. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Claude Holland, izvolite. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Kitajski naj bi priznali status tržnega gospodarstva, o tem smo se danes že precej pogovarjali. Tak status bi seveda bistveno vplival tudi na zaposlovanje v naši uniji. Kitajska vodi zelo agresivno gospodarsko politiko. Skrbi se pojavljajo zlasti v jeklarskem sektorju, sindikati in delodajalci imajo isto stališče. Kitajska ni tržno gospodarstvo. Jeklarska industrija na kitajskem ne spoštuje načel konkurenčnosti, zlasti nelojalne konkurenčnosti, ko gre za cene. Zato bi priznanje tega statusa bilo škodljivo za številne v Evropi, za mnoga delovna mesta, ki bodo neposredno prizadeta, potem pa so tu še posamezniki, ki bodo posredno prizadeti zaradi tega. Kitajska most, mora najprej izpolniti tehnična merila na področju jeklarske industrije. Mi bi morali braniti vse tisto, za kar se zauzema naše gospodarstvo. Statusa pa kitajski ne bi smeli podeliti, ker je to ključnega pomena za evropsko gospodarstvo, za vitalnost industrije in za delovna mesta. Hvala. Merci. Najlepša hvala, gospod poslanec. In še zadnji današnji govornik, kolega Ištvan Ujheli. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ura je skoraj da 15 do 11 ura nad evropskimi zastavami v dvorani kaže tako. Sam sem zelo potrpežljivo čakal na svoj trenutek, ker moram povedati nekaj zelo pomembnega. Vem, da nas je vse strah zaradi terorističnih napadov. Vemo, da so določene politične sile izkoristile ta trenutek za to, da izvajo propagando proti beguncem, ampak bodimo si na jasnem. Problem, ki se je pojavil, obstaja znotraj evropske družbe. Zato bi se rad dotaknil predvsem vprašanja, revščine otrok. 26 milijonov otrok v Evropi je revnih. 25 odstotkov otrok v Evropi je revnih. Na mačarskem so številke še bolj grozljive. 24,4 odstotka mačarskih otrok je revnih. To je katastrofalno, zato moramo nekaj storiti s tem v zvezi. Jutri bomo glasovali o tem predlogu, mislim, da bi res morali storiti vse za to, da odpravimo revščino otrok. Vlade bi morale končno začeti izvajati ukrepe za to, da se bo revščina otrok izkoreninila. Ne moramo zagotoviti trajnostnega razvoja v Evropi, če je toliko otrok revnih. Hvala. Hvala lepa, kolega Ujheli. Najlepša hvala. Gospod poslanec, bili ste zadnji na seznamu govornikov za danes. Jutri 24. novembra nadaljujemo z zasedanjem in sicer ob pol devetih zjutraj. Sedila bo krajša pauza, nadaljujemo pa ob treh popovdne. Dnevni red je na voljo. Za danes pa se je začela.